proračuna za proračunsko leto 2015. Kolege bi rada obvestila, da za to točko ni postopka catch the eye, prav tako ni modrih kartonov. Tako da bomo pravzaprav imeli samo tiste govorce, ki so prijavljeni na seznamu, le ti bodo lahko podali svoje prispevke. Zdaj pa besedo v imenu sveta dajem kar gospodu Zanetiju. Izvolite. gospa predsedujoča poslanke in poslanci gospod komisar v čast in veselje mi je da lahko predstavim stališče sveta glede osnutka proračuna za proračunsko leto 2015. To je bilo formalno sprejeto 2. septembra. Gre za formalni dokument v okviru večletnega okvirja za financiranje 2014-2020. Pomembno je, da smo učinkoviti tako pri posameznih programih, po posameznih sektorjih, po drugi strani pa moramo tudi zaključiti projekte, ki se zaključujejo v okviru proračunskega obdobja 2007-2013. Svet je to upošteval pri opredelitvi svojega stališča za proračunsko leto 2015. Zavedamo se, da je potrebno zagotoviti ustrezno finančno podporo za cilje rasti in zaposlovanja in vemo tudi, da se moramo zauzemati za izvajanje strategije Evropa 2020. Svet je upošteval tudi dejstvo, da mora biti financiranje evropskih programov in pobud na podlagi varčevanja in učinkovitosti, tako kot to zahtevajo tudi nacionalne vlade za svoje proračune. Zato menimo, da naš dokument pravilno združuje vse te elemente in omogoča Evropski uniji, da za leto 2015 dejansko s temi sredstvi sprejme nove posege in omogoči tudi izvedbo že sprejetih programov. Še zlasti menimo, da bi tista sredstva, ki so namenjena za rast in zaposlovanje zlastih mladih, ta sredstva kažejo, da smo dovzetni za te prioritete. To pa je tudi v skladu z zaključki sveta z dne 26. in 27. avgusta. Prav tako menimo tudi, da moramo posvetiti več pozornosti eh, kmetijstvu, zaposlovanju, priseljevanju in tudi svet je dejansko namenil veliko pozornosti temu. Svet je prav tako bil mnenja, da v primerjavi s tem, kar je predložila komisija, potrebujemo prihranke. To je nujno in možno. Nujno zato, da dejansko ohranimo sredstva, da se bomo lahko uh, odzvali na nepredvidene dogodke, Možno pa menimo, da je to zato, ker zmanjšanja temelijo na zelo poglobljeni analizi programov, tako kar zadeva dejanske potrebe, kot tudi kar zadeva možnosti za absorpcijo v letu 2015. Tako, da smo te prihranke opredelili tako, da to ne bo negativno vplivalo na nove programe in tudi ne na vse tisto, kar se že izvajen zaključuje. Stališče sveta predvideva proračun za leto 2015, ki bo tudi po teh zmanjšanjih, ki, kot menimo, so nujna in mogoča. Zato menimo, da bomo dejansko lahko s tem proračunom spoštovali vse obveznosti. Italija kot predsedujoča bo sodelovala z Evropskim parlamentom in komisijo za to, da bi dosegli dogovor glede proračuna za leto 2015. Želimo pa sodelovati v vzdušju sodelovanja, tako kot vedno, in upamo, da bomo dosegli ustrezne kompromise. Sedaj pa pogledajmo vsebino stališča sveta. 145 milijard evrov je predvidenih obveznosti in v primerjavi z proračunom komisije smo predvideli 502 milijona zmanjšanje in 1,2 milijarde zmanjšanje, kar zadeva plačila kot rečeno, ne glede na ta zmanjšanja, tako pri obveznostih, kot tudi pri plačilih, pa menimo, da bomo dejansko lahko spoštovali vse naše obveznosti. Vidimo tudi, da naj bi prišlo za 2,4 milijarde zvečanja v zvezi z obveznostmi in 2,6 milijarde evrov povečanja na področju plačil. To pomeni 2,32 odstotkov. Menimo, da je potrebno povdariti, da stališče sveta ne pomeni preoblikovanja eh, proračuna Evropske unije. Menimo tudi, da to drži, tudi če primerjamo sedanji proračun in tudi če primerjamo um, rebalans, ki ga je predlagala komisija in glede katerega svet še vedno. Eh, obravnava vsa odprta vprašanja. Kot sem povedal že prej, gre za stališče, ki upošteva tako potrebe po razvoju naše družbe, po drugi strani pa vemo tudi, da je potrebno zagotoviti ustrezno proračunsko disciplino. Še zlasti moramo upoštevati tudi to, da je komisija bila zaprošena, da pripravi rebalans v primeru, da bi se izkazalo, da proračun ne zadošča za izpolnitev vseh obveznosti. Še zlasti je treba upoštevati tiste postavke, ki so običajno najbolj problematične. Zato je svet dosegel širok konsens, skoraj vse države so podprle naše stališče. Ne bi se spuščal v podrobnosti, Ne bi se spuščal po posameznih postavkah, seveda pa vam bom na voljo, če bi kdo imel kakršnokoli prošnjo ali vprašanje. Povedal pa bi, da smo se tudi pri posameznih proračunskih postavkah zauzemali za stališče, kot sem ga opisal. Gre torej za rast v primerjavi let, z letom 2014 in to velja za vse postavke. Dovolite mi, da zaključim s tremi načeli, ki so nas vodila pri izvajanju našega dela in pripravi našega stališča. Prvič, zavedamo se, da potrebujemo dovolj sredstev za tiste politike, ki so najbolj pri srcu evropskim državljanom, torej boj zopr brezposelnost, zlasti med mladimi, naložbe v raziskave in razvoj, podpora malih in srednje velikih podjetjih, obvladovanje kriz, kot je ta v Ukrajini, in obvladovanje um, človekoljubnih kriz. Drugič, zavedati se moramo pomena javnih financ države članice same omejujejo svoj proračun in tudi mi moramo biti zelo pozorni, da bomo obvladovali administrativne stroške. Zato želimo, da tudi na evropski ravni dosežemo čim večjo učinkovitost javne uprave. In tretjič, zavedamo se, da potrebujemo nek razumen in previden proračun, ki bo seveda v skladu za večletnim eh, načrtovanjem in ki bo zadovoljil vse naše potrebe. Kot rečeno, italijansko predsedstvo je prepričano, da je stališče sveta kompromisna rešitev in uravnotežena rešitev, ki usklajuje tako potrebe po proračunskih sredstvih, da se bomo lahko zoperstavili vsem izzivom, ki so pred nami, po drugi strani pa smo zadostili tudi zahtevam po konsolidaciji javnih financ, tako na nacionalni kot na evropski ravni. Obenem pa naj povem, da Italija kot predsedujoča država, bo sodelovala z komisijo in parlamentom, da bi prišli do proračuna za leto 2015, ki upošteva najbolj občutljive točke, tako kot jih opredeljujejo vse tri institucije. S tem zaključujem, se vam zahvaljujem za vaš prispevek in seveda sem vam na voljo, da bom lahko odgovoril na vaša vprašanja in pripombe. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Zaneti. Besedo dobi sedaj komisija, gospod Dominik. Izvolite, beseda je vaša. Uh, uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Preden začnem z današnjim nagovorom, bi se rad odzval na nekatere pripombe predsedstva glede proračuna EU, sedanjega in prihodnega. Omenil bi dve številki, ki vam lahko data širšo sliko. Proračun za leto 2014, če bi bil sprejet, bi še vedno bil 4 milijarde pod plačili oziroma pod plafonom plačil za leto 2013. Proračun za leto 2015, če bi bil sprijel, kot ga je predstavila komisija, pa bi bil še vedno 2 milijardi evrov nižji, kot je proračun za leto 2013. Tako da smo še vedno daleč od tega, da bi dosegli ponovno raven izdatkov, kot smo jo imeli pred leti. To, kar je bilo omenjeno, da je v proračunu za leto 2015 predvideno zvišanje, dejansko, če primerjamo številke njihove nominalne vrednosti, bomo videli, da so nižje. Vendar mora danes komisija ponovno povdariti svoje stališče. Razočarani smo glede stališča sveta v zvezi z osnotkom proračuna za 2015. Svet je zauzel stališče, kot da se nič ne dogaja, čeprav vemo, da smo v zelo zahtevni situaciji. Komisija je svoje stališče že izrazila v tem ključnem trenutku proračunskega postopka, pa se želimo osredotočiti predvsem na ključne elemente. Predlog komisije za proračun 2015 je bil pripravljen v kontekstu polnem izzivom. Želimo predvsem predla, pomagati k temu, da bi dosegli večjo rast in zaposlovanje. In želimo tudi, da bi začeli izvajati nov pravni okvir za programe 2014-2020. In zato je zelo pomembno, da začnemo s samim izvajanjem. Največje težave se nanašajo na plačila. Najprej zagotoviti moramo ustrezna sredstva za financiranje naših konkretnih prioritet, o katerih smo se dogovorili v novem finančnem okvirju. Potem poiskati moramo rešitve za zaostanke. Enostavno moramo plačati že zapadle račune iz obdobja 2007-2013 in izplačati države članice in druge prejemnike v nekem razumnem roku. Enostavno ne moremo več ignorirati zahtevkov, ki jih prejemamo. Da bi dosegli ta cilj, je komisija predlagala, da bi uporabili maksimalna sredstva za leto 2015 in maksimalno prožnost, kot jo predvideva sedanja finančna perspektiva. V luči konkretnih prioritet komisija predlaga, da bi dosegli zvišanje za 5,1 in skoraj da 30 odstotno zvišanje pri plačilih. To potrebujemo, da bi dejansko pokrili vsa zniženja iz prejšnjih let. Svet se je vrnil k svoji strategiji, želijo zmanjšati za pol milijarde odobritve in za 2,1 plačila. 60 odstotkov vseh znižen pa vpliva na poglavje 1a, torej tisto poglavje, ki zagotavlja ravno tista sredstva, ki naj bi prispevala k rasti in novim delovnim mestom, zlasti med mladimi. Samo za poglavje 1a pomeni to znižanje za 1,3 milijarde evrov pri plačilih. Za raziskave pa bi znižanje v višini 10 odstotkov vplivalo na projekt obzorja 2020 eh, na 600 projektov, ki vključujejo 7000 udeležencev, od tega je 1400 malih in srednje velikih podjetij. Podobno pri naši zonani politiki, ne glede na zaveze in angažma Evropske unije, zlasti v zadnjih krizah, vidimo, da Osnutek proračuna komisije predlaga precejšnja znižanja oziroma svet predlaga znižanja in sicer v višini 384 milijonov evrov. Svet tudi predlaga znižanja za eh, administrativne obveznosti, kljub temu, da so se vse inštitucije že zavezale v okviru finančnega okvirja, da bodo zauzele zelo strok pristop in znižale zaposlovanje za pet odstotkov. Vidimo tudi, da letni proračun izvaja večletni finančni okvir. Ne smemo pa spreminjati dogovora. Vidimo tudi, da so prioritete bile določene z pogajanji za večletni okvir. Zdaj pa moramo mi iskati poti, kako bomo to izvajali z letnimi proračuni. Na podlagi izkušenj, ki jih imamo s pomankanjem sredstev za plačilo že v letu 2014, komisija obžaluje stališče sveta v zvezi s proračunom za leto 2015. Svet se obnaša, kot bi šlo za čisto običajno stanje in ne upošteva sedanjih prioritet in proračunskega stanja. Potrebujemo dvostopenski pristop. Kot vidimo, imamo nizko raven odobritev, pri čemer moramo vedeti, da bomo v prihodnje potrebovali rebalans. To ni dober pristop. To ustvarja težave z likvidnostjo za letni proračun. Pozivam vas, parlament, da upoštevate to pri pripravi svojega stališča v zvezi s proračunom za leto 2015. Prizadevati si moramo, da prekinemo ta začarani krok, zato moramo za proračun 2015 predvideti ustrezna sredstva že od 1. januarja, če hočemo izvajati naše prioritete in izpolniti obveze iz prejšnjih let. Moramo poiskati ustrezno višino obveznosti. Poudaril bi rad, da to, kar je predlagala komisija za leto 2015, ta plačila lahko prispevajo k stabilizaciji situacije pri plačilih za leto 2014. Osnutek rebalansa številka 3 za leto 2014 pa mora zahtevati, da uporabimo še vse, kar je preostalo do plafona, torej 700 milijonov in tudi mehanizem za nepredvidene dogodke v višini 4 biljarde, milijarde je potrebno sprejeti. Na strani prihodkov za leto 2014 vidimo, da imamo priložnost, da delamo v tej smeri. Dodatna plačila potrebna za leto 2014 je možno najti praktično brez dodatnih stroškov za države članice. To pa je zelo dobrodošlo v času, ko vidimo, da imajo tudi na nacionalni ravni države zelo malo sredstev v proračunu. In ne nazadnje. Dogovoriti se moramo, da če hočemo stabilizirati situacijo, potem moramo uporabiti vso prožnost, ki jo predvideva nov finančni okvir, zato da ustrezno obravnavamo vse nepredvidene dogodke in stabiliziramo situacijo na področju plačil. 24. septembra naj bi skupaj poiskali trajnosten pristop. Sam bi se rad že sedaj zahvalil parlamentu za njegovo pobudo, da se skliče ta dogodek, ki ga bo parlament tudi gostil gospod Artua in tudi poročevalcem, gospe Gardija Zabal in gospe Holmajer in gospodu Duprejo se želim zahvaliti. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa dajem besedo prvi poročevalki, gospe Holmajer, izvolite. Gospa predsedujoča, gospod komisar, pozdravljam predsedstvo sveta, Na začetku bi želela povedati, da čeprav sem prisotna za oddelek parlamenta in tudi druge oddelke, bi rada povedala, da trenutno sveta sploh ne razumem. Imamo sedemletni finančni okvir, tega smo določili in zdi se mi, kot da ga svet sploh več ne pozna. Šele pred kratkim smo ga sprejeli in svet od njega odstopa v takšni meri, da tega več ne razumem. Drugič, Pravite, da želite spodbuditi investicije in rast, ampak zakaj potem zmanjšujete področje inovacij in raziskav in pa področje SME oziroma MSP-jev? Zakaj na eni strani povdarjate, da želite povečati pomo humanitarno pomoč v Siriji, na drugi strani pa vam je jasno, da v proračunu to zmanjšujete? Razvojno pomoč je treba povečati, vemo zakaj, kljub temu sredstva zmanjšujete. Moram reči, da mi je v toku številnih pogajanj o proračunu, pri katerih sem sodelovala, mi je postalo jasno, da plačila in pa dožnosti oziroma obveznosti se vedno bolj razhajajo, vedno več imamo zahtev po plačilih in vedno manj sredstev. In želela bi si, da bi svet nekako eh, ponovno eh, zedinil svoje besede in pa dejanja. Eh, dejansko ne razumem tega, da če stalno govorite o eh, rasti, potem pa zmanjšate sredstva za eh, raziskave. Ne vem, če res svet sploh še sam razume to, kar govori. V zvezi z eh, drugimi oddelki in parlamenti vemo in obljubljamo, da bodo morali predvsej varčevati, ne bomo mogli nobenih zvišanj predvideti, razen tistih, ki so bili že predvideni v statutu za poslance smo si privrčevali uh, eh, dva, dve milijardi uh, evrov in tega se bomo tudi držali. Kar se tiče službe za zonanje delovanje, imam nekaj pripomb. Ta služba ima tudi težavo, da je pravzaprav služba v razvoju, kljub temu pa ne dobiva sredstev za to. Poleg tega pa eh, se sredstva zelo nepregledno razdelijo med komisijo in službo za zanane delovanje. Zato se mi zdi nujno, da zagotovimo tudi varne prostore, zato da ne bomo slišali govorov naše poblaščenke na YouTubu. Potem pa še, kar se tiče eh, Evropskega sodišča, svet je že pred časom sklenil, da je treba to eh, sodišče razširiti in resno eh, tožbo imamo pred seboj zaradi predolgih postopkov, ki se vlečejo sedaj že kar več kot tri, met, tri leta in to, resen, to pomeni resne posledice za proračun in morda bi res morali sodišču zagotoviti nove prostore, ki si jih zasluži, zato da bo lahko normalno delal. Hvala. Hvala, gospa Holmajer. Sedaj pa gospa. Eh, gospa predsedujoča gospod zanetti gospod dominik prednostne naloge sveta in parlamenta oziroma prioritete so nekako presenetljive in potem vidimo kako daleč od tega so postavke v proračunu. Govorili smo o tem, da naj bi bila ena velika prioriteta evropskih institucij izhod iz krize, oživitev gospodarstva, boj proti brezposelnosti, boj predvsem proti brezposelnosti mladih. In dolgoročno lahko potem izpolnimo strategijo Evropa 2020 in zagotovimo konkurenčnost Evropske unije na našem svetu. V ta namen pa moramo investirati zato da se bomo lahko obveljavili v tem svetu. In kot rečeno, je treba vlagati v raziskave, v izobraževanje, v pomoč za MSP-je in za infrastrukture in energijo. To je eden velikih izzivov Evropske unije. Ko si pa potem pogledamo podrobnosti in financiranje, pa želi svet vse te programe in financiranje za nje kar nekako zmanjšati in tu so razhajanja med mnenjem sveta in parlamenta velika. Mi bomo želeli okrepiti programe, svet pa tu predvideva 199 milijonov zmanjšanja pri razvoju, pri mehanizmu za povezovanje Evrope, pa druge uh, reze pri drugih projektih to je dejansko nasprotju s tem, kar je sklep sve, sk, eh, svet sklenil, nasprotju s tem, kar je bilo rečeno na Ekofino, na svetu junija in na tem, kar je potem zapisano v proračunu, kar se tiče obveznosti. Pri plačilih pa je situacija še hujša. S takšnim proračunom težave ne bodo rešene, ampak bodo še hujše. 500 milijard neplačanih računov koncu leta 2013 in namesto, da bi se tukaj dodala sredstva, se jih še, se še odzemajo. Komisija je jasno povedala, da takšni rezi niso možni. Komisija je tudi razložila, kakšna je situacija. Rada bi še dve stvari dodala. Proračun torej, zmanjšati pri plačilih. To ne pomeni, da bomo karkoli privrčevali, ampak pomeni, da ne bomo plačevali tega, kar že tako ali tako dolgujemo. Najhujše pa je, da se potem projekti zavlačujejo, ki pa so nujno potrebni za Evropsko unijo. In rada bi povdarila, da gre tu še za dvojno napako v evropskem proračunu. Če želimo sanirati nacionalne uh, proračune z rezi v evropskem, to ne bo uspelo to bi bilo lepo, če bi lahko s tem sanirali finance na državni ravni, ampak to ni tako. In tudi evropskega projekta kot takega na tak način ne bomo mogli uresničiti. Italijansko predsedstvo prosim, da se sooči in spoprime z problemom plačil, da preuči možnosti rešitev v svetu in. Če boste to naredili, boste imeli ob vaši strani tudi parlament, ki vam bo skušal pomagati preprečevati vse parlamente. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo eh, predsedniku odbora za proračun. Hvala, gospa predsedujoča, gospod minister, gospod komisar. Naj vas spomnim, da so ravno volitve v maju 2020. Eh, letos dokazali, da je to neka ostra osod, obsodba, neke vrste sodba za vse, kar se je zgodilo v tej Evropi, kjer je rast praktično neobstoječa, visoka raven nezaposlenosti in ni čudno, da so jo ljudje pridožujejo celo eh, uradne ustanove, celo MMF in OECD izražajo zaskrbljenost in zato se moramo vprašati, ali lahko Evropska unija znova vzpostavi zaupanje. Eh, ali lahko to storimo. Moj odgovor je v treh točkah. Kot prvo je treba pregledati in obnoviti finančne ukvire tja do leta 2020. 2020. Vsako leto spreminjamo omejitve plačil in eh, vsako leto so prihodki drugi in kot vidimo, ne bomo na tak način pridobili zaupanja in dobre volje voljivcev. Ali lahko sploh upamo, da bomo bolje organizirali proračun za leto 2015? Mislim, da bi morali vzpostaviti pravzaprav neke vrste vojni proračun, ali je sploh racionalno v tem trenutku odločati se za neke hude omejitve, prisiliti se v nek ozek tunel v predor, iz katerega ne bo izhoda. In mislim, da je treba razvisiti tudi o dejstvu, da se bodo sredstva za obveznosti prevzete v letih 12 in 13 iskala šele v proračunu za leto 2015. S tem kažemo samo svojo neodločenost nesposobnost za delovanje. Mislim, da je čas, da sprememo določeno prožnost, fleksibilnost in to s proračunom za leto 2015. Zaradi tega sprožam alarmni zvonec. Čas je za alarm, da se odločimo, kaj bomo storili. I, imamo še vedno neplačane zneske, ki presegajo Eh, od 5 milijard leta 2010, kar nenadoma 24 milijard v letu 2013. To so zelo hudi dolgovi in to lahko spravi v težavo eh, številne operaterje, številne aktivne na trgu. In če pogledamo, da je naš proračun komaj da en odstotek uh, bruto nacionalnega proizvoda, potem pravzaprav to niti ni tako veliko, ampak videti je, da nekomu ne ustreza, da bi se resno zamislili in vzpostavili nekaj novega, da se ne bi stalno ozirali v preteklost. Vprašajmo se, odkot prihajajo sploh naše finance, kaj so naši viri financiranja, odkot 300 milijard investicij, ki jih je predsedstvo in tudi komisija, ki ste ga najavili 15. julija. Kako bomo še naprej ustali na tem, da naj bo Evropska unija neke vrste gonilna sila, če si ne upamo prevzeti tvegan, če ne moremo teh tvegan in pripravljenosti prevzeti tvegan in izkazati tudi v proračunu. Kakšen je torej prevod vseh teh zaskrbljenosti in naših razmišljanj v proračun za leto 2015? To postavlja pod vprašaj celo predsedstvo in komisijo. In mislim, da ne moremo več preprosto podaljševati predhodnih proračunov in jih kopirati. Mislim, da ne moremo stalno omejevati sredstva za plačila. Priznajmo, da je Evropa v krizi, v nevarnosti, mi pa smo bili izvoljeni za to, da vzpostavimo red, da vzpostavimo zaupanje med evropejci. Uh, Hvala lepa. Svet, slišali ste pripombe in vprašanje kolegov in komisije, zato vam dajem besedo, da se odzovete. Hvala, gospa predsedujoča. No, kar zadeva pripombe v zvezi z večletnim finančnim okvirjem, vemo, da obstaja srednjeročna možnost, da se ponovno pregleda, pač glede na spremembe v makroekonomskem scenariju. Seveda to ni pravi sedež, kjer se bomo lotili te teme. Tu se moramo pogovarjati o osnutku proračuna za leto 2015 glede na sedanji večletni finančni okvir. V tem kontekstu mislim, da lahko povem, da ne bomo postavljali pod vprašaj prioritet, vendar pa jih bomo seveda upoštevali z nekim postopnim pristopom gre za postopni pristop, ki izhaja iz, dejal bi, dveh temeljnih izhodišč. Prvo, tako kot sem skušal že prej povedati, gre za stališče sveta, ki za leto 2015 predvideva zvišanje v primerjavi z letom 2014. Prav tako, kot rečeno, proračun naj ne bi bil nižji, tudi če upoštevamo rebalans, ki ga je predlagala komisija za leto 2014. Gre za leto, ki seveda še vedno teče, ampak. V primerjavi z letom 2015 lahko vidimo, da je stališče sveta že neko izhodišče. Torej, ne bo prišlo do nobenih preoblikovanj, In zato najdemo poleg stališča sveta tudi še prilogo, v kateri smo povabili komisijo naj za leto 2015 predloži rebalans, če bi se to izkazalo za potrebno v povezavi z izplačili. Kar pa zadeva konkurenčnost, rast in zaposlovanje, torej poglavje 1a, bi vas rad spomnil na številke. Namreč stališče sveta predvideva 17,1 milijarde, torej z znižanjem 324 milijonov evrov v primerjavi s tem, kar predlaga komisija, kljub temu pa je to zvišanje za 640 milijonov v primerjavi z letom 2014. 14,2 milijarde evrov za plačila, znižanje torej za 1,3 milijarde v primerjavi s predlogom komisije, kljub temu pa to pomeni zvišanje za 2,8 milijarde v primerjavi s proračunom za leto 2014. Menim, da je potrebno poudariti tudi to, da v primerjavi s predlogom komisije ni predvideno nobeno zmanjšanje za sredstva namenjena za mala in srednje velika podjetja, za raziskave in razvoj, program Kozme, pa tudi za izobraževanje in razvoj kompetenc eh, na podlagi programa Erasmus. Plačila za obzorja 2020 in mehanizem za povezovanje Evrope. Tu je bilo kar nekaj predlaganih eh, znižen. Vendar pa vidimo, da v primerjavi z letom 2014 vidimo, da je prišlo do rasti skoraj da 60 odstotkov in skoraj da 30 odstotkov recimo samo za program eh, obzorja 2020. Svet se zaveda izjemnega pomena proračuna Evropske unije in njegove vloge za rast in za poslovanje, še zlasti v sedanji konjunkturi, ko pravzaprav izhajamo iz precej dolge gospodarske krize. Svet si želi zagotoviti financiranje za prioritete EU, zlasti brezposelnost med mladimi, raziskave in razvoj ter podpora majhnim in srednje velikim podjetjem. Ampak kot smo dejali, svet mora ostati realističen pri pripravi proračuna, pri čemer mora vedeti, kakšna so bila sredstva v preteklosti in predvideti mora tudi absorpcijsko sposobnost za financiranje v letu 2015. Zahvaljujem se vam seveda za to zelo zanimivo in konstruktivno izmenjavo mnen, prepričan pa sem, da bo medsebojno razumevanje stališč predpogoj za to, da dosežemo dogovor v zvezi s proračunom za leto 2015 in današnji uh, Sestanek današnja izmenjava mnen je dober začetek. Italijansko predsedstvo si bo konstruktivno prizadevalo za dogovor, želimo se čim bolje odzvati na pričakovanja evropskih državljanov. To pa zato, ker zelo dobro vemo, da Evropa potrebuje proračun, ki se bo odzival na želje državljanov Evropske unije. Zato sem prepričan, da bomo vsi skupaj uspeli poiskati način, da dosežemo zastavljeni cilj. Hvala lepa. S tem je razprava o predlogu splošnega proračuna za leto 2015 zaključena. Naslednja točka na dnevnem redu je strukturno pomankanje plačil v proračunu programa Obzorje 2020 in sicer izjavi svete in komisije. In besedo spet dajem svetu gospod Zanet.